Meine Damen und Herren, Dame in gospodje, nadaljevali bomo z sejo, smo eh, pri deveti točki dnevnega reda in sicer je to okvirni sporazum med Evropsko unijo in Republiko Azerbajdžan. Evropski Evropski eh, parlament eh, mora eh, potrditi ta sporazum. Naša poročevalka je gospa Jeten Meki. Rok za vložitev predlogov sprememb pa se bo kmalo iztekal, namreč ob 18. uri. Podobne sporazume imamo že z Armenijo, z Gruzijo in z Ukrajino. Ta sporazum bi Azerbajdžanu dal možnost, da eh, sprejme memorandum eh, o eh, soglasju za številna področja Evropske unije. Naj vas opozorim, da je to precej tehničen dokument ki bi omogočil uh, bolj intenzivne odnose že prav posebej odnose eh, med ljudmi in mislim, da eh, moramo temu področju dati eh, prednost. Gospod Jetenmek je prosim, da nas seznani z trenutnim stanjem. Kje pa je? Gospa Jetenmek, kje ste tukaj? Jetenmek je ali kako se izgovori vaš priimek? Nikoli še nisem videl imena eh, z tolikimi aji in s tolikimi pikicami na aji. No, ampak zelo dobro ste izgovorili moj primek. The... Dobro, ko smo obravnavali prejšnjo točko, torej Bosno in Hercegovino, je nekdo povedal, da je to čudovita država. Sama pa vam želim te, povedati, da je Azerbajdžan prav tako prelepa država, Baku je prelep, tam živijo običajni ljudje, kot ste vi in jaz, včasih naletimo na določene težave zaradi določenih zadev povezanih z Azerbajdžanom, ampak pravzaprav smo imeli podobne težave skoraj da z vsemi državami. Poskušati pa moramo vzpostaviti dobre sosedske odnose s eh, svojimi sosedi. Ja, in kot ste povedali, živi predsedujoči, ki zadeva predvsej tehnično, ampak krati tudi pomembno. Azerbajdžan je namreč izjemno pomemben partner Evropske unije in naš cilj mora biti vzpostaviti celovito in trajnostno partnerstvo. To, to mora vključevati tudi um, boj proti terorizmu, energetiko, um, naložbe in tudi kulturo ter izobraževanje. Cilj tega protokola pa je, da določimo finančna in tehnična pravila, na podlagi katerih bo lahko Azerbajdžan sodeloval v določenih programih Evropske unije. Postopno odprtje programov Evropske unije za um, države sosedske politike je nekaj, kar je komisija izpostavila že leta 2006. Svet je podprl um, ta pristop uh, komisije leta 2007. Eh, participacija v programih Evropske unije je ključna komponenta naše sosedske politike, namen tega pa je okrepiti mobilnost in okrepiti sodelovanje na tistih lokalnih ravnih, kar je najpomembneje pravzaprav. V to sodelovanje bi lahko vključili celo vrsto različnih področji, naprimer od eh, študentskih izmenjav do raziskav, inovacij in konkurenčnosti. kot je že Elmar Brok povedal. Imamo z Armenijo, Gruzijo, Moldovo in Ukrajino že podobna partnerstva oziroma programe v teku. Sama podpiram ta protokol tudi zato, ker bomo na ta način krepili odnose med ljudmi iz Evropske unije, iz Azerbajdžana in Azerbajdžanom. To pa je nekaj, česar si želimo in od česa bi imeli korist tako državljani EU-ja kot državljani Azerbejdžana. Na nazadnje nameni še vladavina prava, človeške pravice in demokracija. To morajo ostati ključne, ključna načela Evropske unije, ko vodimo to vrstna partnerstva z državami, tudi z Azerbejdžanom. To pa tudi vse, gospod predsedujoči. <laughs> Muchísimas gracias. Hoy tenemos la primera consideración sobre el protocolo. Najlepša hvala. Danes bomo prvič preučili ta okvirni sporazum med EU in Azerbajdžanom in vsi, ki smo danes tule, dobro poznamo, kakšna je situacija v Azerbajdžanu. Situacija je zaskrbljujoča. Ne zato, ker tako pravim jaz, ampak eh, to mnenje je sprijel ta parlament kot celota. Zlasti zaskrbljujoča situacija človekovih pravic v tej državi, to, je, to so dejstva in v zadnjih nekaj mesecih smo videli tudi eskalacijo. Eh, vladne represije vedno več ljudi zapirajo, eh, posem arbitrarno, zlasti tiste, ki branijo človekove pravice. Ne vem, če se spominjate, ampak pred parimi meseci je bil Lejna Junus, pravzaprav dobitnik nagrade, ki smo jo, ponedili, ki smo jo podelili tudi v tem odboru. Ampak zdaj je ta avtorica v zaporu od junija naprej zaradi političnih razlogov. Njeno zdravje se je konkretno poslabšalo v zadnjih nekaj mesecih. Dobro, to je ekstremni primer, ampak še en to vrsten primer. Ta dinamika se ne more nadaljevati, pač dajati nagrade braniteljem človekovih pravic, potem pa pozabiti na njih, ko so zaprti v svojih državah. V zadnjih nekaj letih je, bil to nažalost, je, bi, je bila to nažalost eh, značilnost naše zunanje politike, ampak to se mora končati, saj moramo podariti tudi druge dobre lasnosti. Torej, glede tega protokola, sporazuma, ki ga danes obravnavamo, uh, ne smemo pozabiti, da v tem protokolu nismo um, omenili resolucije, ki jo je parlament upravo obravnal v septembru. Zdaj tega ni v besedilu, ampak ta resolucija je izjemno pomembna z vidika odnosa z Azerbajdžanom in v najsi točki piše sprejetje sporazuma z Azerbajdžanom je pogojena s izpustom uh, oziroma ureditvijo statusov obranilcev človekovih pravic v eh, Azerbajžanu. Zdaj pa smo pozabili na to resolucijo, ki smo jo sprejeli v parlamentu. Kot vsi vemo, se je situacija slabšala, ne izboljšala. To je pač realnost, takšna so dejstva. Zato moramo kot eh, parlament še vedno naprej uporabljati ista merila, ki smo jih sprejeli. Eh, skupina SD torej ne more podpreti sprejetja tega protokola in bomo podali tudi predlog spremembe. Tega sporozuma ne moramo podpreti, če se ne bo izboljšala situacija na področju človekovih pravic v Srebečanu. Zlasti um, je zelo pomembna situacija Lejle Junus in pa njenega zdravstvenega stanja. Kot parlament uh, smo že sprejeli resolucijo v zvezi s tem, to je neposredno povezano z življenskimi standardi in življenskimi pogoji eh, državljanov teh, eh, v tej državi in menimo, da tega nikakor ne bi smeli pozabiti, ko obravnavamo ta sporozum. Kolege, ich würde gleich her nach der Sitzung Sie gerne. Gospod kolega, prosim vas, da se po seji seznanite z najnovejšim razvojem dogodkov. Gospa Sebaljes, dobi sedaj besedo. Uporande. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Že gospa Jajtemek je povedala, da je najpomembneje, da se osredotočimo na cilje, ki jih imamo v okviru naše politike. Slišali smo pa tudi, kaj je povedal naš e, španski kolega. Daj, mm, imamo boljšo predstavo glede človekovih pravic v tej državi, ki se je izrazito poslabša v zadnjih nekaj mesecih. In tudi to situacijo smo spremljali in tudi sprejeli vse resolucije na to temo. Mi smo preučili to poročilo in moram reči, da ne odraža trenutne situacije. Zaenkrat sicer bi bila po našem mnenju um, zelo slaba odločitev, če bi, v, če bi ta sporozum potrdili v trenutni obliki, tudi zato, ker je situacija v tej državi izjemno slaba. Mi bi želeli predstaviti obravnavo tega sporozuma za nekaj mesecev. Morda bomo čez nekaj mesecev namreč si lahko oblikovali malce bolj točno sliko v zvezi s tem, kakšna je točna situacija na, pod, na področju človekovih pravic. Um, Hvala. Azerbajdžan igra izjemno pomembno vlogo pri diversifikaciji energetskih verov v Evropski uniji in jo še bo, zato ker bo, eh, ker bo že Evropska unija želela vzpostaviti tudi južni koridor za plin, zato da ne bi bili posem odvisni od ruskega plina. Ampak jaz, no, moramo vedeti, za kakšno državo gre. Gre za koruptivno, diktatorsko državo, za ogromno političnih eh, zapornikov. Kamila Ismarujeva je ena izmed njih, aretirana je bila eh, obtožili pa so jo, da je vplivala na mnenje drugih novinarjev. To je čudna obtožba, ampak verjetno je njen pravi zločin to, da je s prstom pokazala na korupcijo v tej državi. Uradniki v Azerbajdžanu sicer pravijo, da ni nobenih nekakršnih političnih zapornikov in so opozorili tudi, da to na, na nasvetu Evrope ni bilo sprejeto stražbursko poročilo. Vemo pa, da so karjerni diplomati zaustavili eh, sprejetje tega eh, poročila. Ne pademo na iste trike kot kolege v Strasburu. Trgujemo z, z Azerbajdžanom, ampak moramo sprejeti tudi jasne eh, pogoje, ki morajo vključevati predvsem izpust političnih zapornikov. Hvala. Hvala, predsedujoči. Zelo nekratko. Poslan se strinjam s tem, kar je ravno kar povedal poročevalec v senci za našo skupino. Ena izmed pomembnejših zadev tule je, da um, dajemo evropske finance um, nevlad, oziroma vladnim um, NGO-om v Azerbejdžanu. Tiste prave zagovornike človekovih pravic pa zapirajo, mi pa financiramo uh, um, tiste, ki so pod okriljem vlade. Z Belorusijo nimamo nobenega tovrstnega sporazuma, je, ima pa Azerbajčan več političnih zapornikov kot eh, Belorusija, z njimi pa želimo skleniti ta sporazum. Dobro, zanima me, če želiš še kdo kaj dodati v zvezi s tem okvirnim sporazumom. Okay. Not, Če ne, bom sklenil razpravo z tem. Uspajate majke pričevalke? Ja, par vprašanj. Nekaj bi želela podariti. Tu ne gre za pridržitveni sporazum, ki ga želimo podpisati z Azerbejdžanom, ne. Morda se bo to vprašanje pojavilo kasneje, ne vemo. Tu pa gre predvsem za tehnično vprašanje. In s temi zadevami pa bi pomagali navadnim državljanom. še parlament zanima vprašanje človekovih pravic, moram povedati, da želimo s tem sporozumom pomagati navadnim državljanom, naprimer študentske izmenjave. To je izjemno pomembno. Mladim dajemo namreč možnost, um, da obiščejo države članice Evropske unije in da se tu naučijo, pač kaj pomeni vladavina prava, spoštovanje človekovih pravic in tako naprej. Skratka, tu ne gre za pridružitveni sporozum, ne. Vem, da imajo v Azerbejdžanu veliko težav um, s človekovimi pravicami, tega se zavedamo vsi, pa kljub temu, kljub temu bi morali poskušati pomagati navadnim državljanom v tej državi, da dobijo več informacij, da obiščajo evropske države in tako naprej. In ko bo enkrat, eh, ko bo enkrat v obravnavo dan tudi pridružitveni sporozum, bo pa zadeva drugače. To je posem drugačno vprašanje. Ne vemo pa še točno, kdaj ga pričakovati ali sploh če ga pričakovati. Je pa ta sporozum, kot rečeno, predvsem tehnične narave, z njim želimo pomagati navadnim državljanom. Najlepša hvala, gospa poročevalka. Mislim, da je ta okvirni sporozum izjemno pomemben zlasti za stike med ljudmi in da bo ta država imela možnost, da sodeluje v programih EU-ja. Kolege spominjem, da je rok za predloge sprememb jutri, 1. april ob 3. Če ni več komentarjev, se zahvaljujem poročevalki in um, s tem tudi sklepam to, oziroma s tem tudi želim zaključiti sobrenavo te točke. think we have enough reason to continue our informations. No, mislim, da lahko nadaljujemo z obravnavo točk na dnevnem redu. Zato, da ne bi pozdražili preveč škode. Včasih je namreč uh, odličnost uh, sovražnik dobrega smo, točki, smo pri točki številka 10, eh, zdajšnje politične razmere v Afganistanu. Gospod Lozing, izvolite. Ja, fin dank. Um, najlepša hvala. Ja, preko elektronskih sporočil smo že prejeli veliko različnih mnen iz odporočavcev eh, v senci. Prva torej, so bila mnenja glede mojega poročila in to se mi zdi precej nenavaden postopek. Prosim torej, da se upošteva uh, normalni, običajni postopek, da sledimo demokratičnim pravilom in torej sedaj lahko uh, predstavim svoje poročilo. Zastopniki politik, političnih skupin imajo tukaj možnost, da razpravljajo o poročilih in tukaj lahko imamo transparentno izmenjavo mnen. Na svet zato pa imamo tukaj to izmenjavo mnen, zato sem vam dal besedo. O čem govorite, prosim? rada bi vseeno odgovorila na to, do česar je prišlo. Namreč pročevalci v senci so predtem že poskušali preko elektronskih sporočil vzpostaviti to razpravo. Spoštovani predsednik, rad, rada bi izrazila veselje glede tega, da lahko to temo obravnavamo na sestanku. Razumem to, pravi predsednik, ampak ne razumem, v čem je težava. Kolegi imajo vedno pravilo izraziti svoje mnenje pred sestankom in po njem. Ja, no, potem pa ne bomo razpravljali več o tem eh, postopku, ampak eh, veselim se, da bomo torej tukaj lahko vodili to razpravo, namreč eh, v ta odbor razprava tudi spada in to čisto pred, brez vsakih predsotkov. Preden predstavim poročilo, bi rada še enkrat povdarila, da verjetno le redko v takšnih poročilih lahko vključimo res vse aspekte. Potem, ko je bil moj prvi predlog poročila skrajšan zaradi tehničnih omejitev sekretarjata odbora AFET, sem morala torej poročilo precej skrajšati. Posledično so v poročilo vključena vključene le ključne točke. Prav zato sem želela vključiti določene stvari tudi preko predlogov sprememb. Tukaj bi se rada resnično zahvalila za dobro sodelovanje z sekretarjatom AFETA. V različnih razpravah smo že videli, da prihaja do nestrinjanja glede vojaških eh, misij različnih različnih eh, vrst. Sama sem že od nekdaj mnenja, da je vojaški poseg v Afganistanu napačen, predvsem kar zadeva pravice žensk, pa tudi drugih stvari in reform, te je težko izvajati z prisotnostjo vojske. To pa nisem vključila v celoti v poročilo. Nanašala sem se na poročila nevladnih organizacij, strokovnjakov, različnih eh, dokumentacij, ki so bile objavljene tudi na različnih eh, javnih medijih, javnih televizijah in tako naprej. Prišla sem do zaključka, da potrebujemo nov način, kako zaključiti ta eh, zaprti krok nasilja. Ne le, če, če ne zaradi drugega, zato ker je bilo v letu 2014 ubitih več kot 10 tisoč civilistov. Razumem, da ljudi, ljudje različno razumejo situacijo v Afganistanu in eh, sama ne želim zanikati naporov in truda, ki je bil že vložen v izboljšanje situacije v Afganistanu. Ampak vseeno sem želela oceniti to situacijo, podati zaključke in predloge ukrepov, ki bi jih lahko storila Evropska unija. V svojem poročilu se naslanjam na posvetovanje z zelo različnimi strokovnjaki in nevladnimi organizacijami. Kolege, prosim, če so lahko malo bolj tiho, tako da bo moja predstavitev hitrejša in preprostejša. Torej, ta postopek posvetovanja se še ni zaključil, ko sem dokončala to poročilo. Tudi po tem, ko sem napisala poročilo, sem se še vedno pogovarjala z različnimi predstavniki um, nevladnih organizacij, naprimer Human Rights Watch in Transparency International, kar zadeva tako korupcijo, kot tudi zlorabe in mučenje, ki poteka v Afganistanu. In prav te aspekte sem še želela vključiti v poročilo preko različnih eh, predlogov sprememb. V pismu smo videli, da, je, da naj bi bilo moje poročilo preveč eh, zaskrbljajoče in da ni smiselno, da ga objavljamo sedaj, ko se vzpostavlja nova vlada. Ampak prav iz mojih pogovorov z različnimi predstavniki nevladnih organizacij, naprimer tudi Human Rights Watch, je postalo razvidno, da moramo izkoristiti to novo situacijo, nastajanje nove vlade in tako naprej. Namreč ravno sedaj lahko vplivamo na to novo vlado in zastavimo nove smernice, kako predstaviti nove cilje, nove mejnike, ki jih lahko upoštevamo. Predvsem, kar se tiče korupcije, kršito človekovih pravic, pravice žensk in tako naprej. Ključne točke mojega poročila so pove, povezava med revščino in radikalizacijo in nujnost tega, da se bojujemo proti revščini. Naslednja točka je um, velika brezposobnost. Namreč kar 400 tisoč eh, mladih vsako leto stopi na trg dela in seveda je zagotavljanje služb za te ljudi velik izziv. Naslednja točka je Um, nepismenost prebivalstva namreč uh, to je velik izziv v Afganistanu in ta izziv je treba predvsem čim prej odpraviti. Tukaj potrebujemo uh, veliko sredstev, tudi osebnih, kot tako, kar se tiče kadra, kot tudi finančnih sredstev. zelo pozorna sem bila v poročilu tudi na to, da imamo trajnostno in učinkovito razvojno pomoč in humanitarno pomoč. Na ta način lahko zagotovimo trajnostni razvoj gospodarstva in pa neodvisnost. Ta mora biti dolgoročni cilj. Potrebno pa je tudi dobro sodelovanje z sosednjimi državami. In še druge pomembne točke. Pomembno je dobro sodelovanje med civilnim prebivalstvom in vojsko. Tukaj se tega problema nisem lotila kar tako načeloma, ampak sem se pogovorila z nevladnimi organizacijami. Ja, ja, bom samo zadnji stavek še. Torej, pogovarjala sem se z različnimi predstavniki organizacij in to vključila v zaključke, ki so v poročilu. Če zaključim, Afganistan je zelo bogata dežela, ki pa ima zelo revno prebivalstvo. Torej, zastavlja se vprašanje, zakaj tega bogatstva Zakaj to bogatstvo ne pride do ljudi? Izziv je, kaj lahko Evropska unija stori, da to spremenimo. Hvala. Äh, Še enkrat äh, bi rad povedal, da sekretarjat tega ni storil kar tako. Vsa poročila Evropskega parlamenta so podvržena določenim pravilom glede dolžine. Torej gre za splošna pravila, ki jih je potrebno upoštevati namreč ta poročila moramo sprejeti na plenarnem zasedanju. Ne gre za to, da bi bilo nekaj prav, nekaj narobe, ampak eh, torej, tukaj imamo tehnični okvir, ki se ga je potrebno držati. Tako, sedaj pa lahko začnemo z razpravo. Gospod Danžan, izvolite. Prosim, da ste vsi čim bolj kratki in jedrnati. Ja au nom du groupe. Euh, ja, zelo na kratko. V imenu LS-a moram povedati, da imamo resne težave s tem poročilom. Kot je bilo omenjeno in to je tudi, to tudi prvi člen eksplicitno omenja, tam, je, um, tam so zadeve jasno ideološke, ideološko opredeljene. Tam piše, da je v Afganistanu toliko um, da je situacija v Afganistanu slaba samo zaradi zunanje vojaške intervencije, do katere je prišlo uh, leta 2003. In to je temelj celega poročila, zato nam poročilo ni všeč. Seveda se lahko pogovarjamo o uh, zahodnem vojaškem posredovanju v Afganistanu. To je zelo dobra, zdava, zdrava razprava, o tem se pogovarja tudi v različnih generalštabih, naprimer v vojskah. To je korisno, ampak ne. V tem poročilu se enoznačno unilateralno, unilateralno obsoja vsa mednarodna prizadevanja v Afganistanu in to se nam zdi problematično, ideološko gledano. Ja, dobro, številke glede gospodarskega razvoja so nesporne pa tudi glede socialnega razvoja, ampak to so samo bruto podatki, tako rekoč. Niso upeti v širši kontekst. Ogromno nedoslednosti v poročilu smo zaznali, naprimer v um, enem odstavku piše, da mednarodnih skladov ne smemo usmeriti v varnost, ampak v uh, razvoj, potem v drugem odstavko pa piše, da obžalujemo, da Evropska unija ne financira vojske, naprimer, in pa afganistanskih oboroženih sil. Ogromno nedoslednosti je torej v poročilu. Kako zdaj naprej, tehnično gledano, ne vem, zakomplicirano je vse skupaj, ker nekaj skupin želi, podobno kot mi, spremeniti to poročilo, ampak korenito. In nisem prepričan, da nam bo uspelo vse v roku spremeniti. No, ampak vsebinsko gledano gre nam za to, da moramo upoštevati ta zelo volatilni kontekst v Afganistanu. Spreminja se situacija zelo hitro in to, kar bomo danes napisali, lahko potem ne velja več čez par mesecev v eno ali drugo smer. Sprašujem se o primernosti sploh glasovanja o tem poročilu v naslednjih dveh mesecih.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 temeli namreč na napačni predpostavki. In sicer napačna predpostavka je ta, da se je situacija v Afganistanu radikalizirala samo zaradi um, zahodne vojaške intervencije. Mi se s tem ne moremo strinjati. Na dolgo in široko bi se morali pogovoriti o različnih vojaških intervencijah eh, Zahoda v Afganistanu in v širši regiji. Nekatere posledice so bile negativne, to drži, nekatere pa pozitivne. Skratka, menimo, da to poročilo temeli na tej napačni predpostavki. Pa tudi zaradi različnih ideoloških eh, predpostavk menimo, da je, situa da je situacija v poročilu napačno opisana. Mi se s tem opisom situacije ne strinjamo tudi veleposlanik eh, Afganistana je stopil stik s poročevalko in ji povedal, da se to poročilo znatno odmika od trenutnih interesov in trenutne situacije v Afganistanu. Tudi afganistanski predsednik je v, Amerš v ameriškem senatu pred parimi dnevi pravzaprav povedal, da želi, da bi tuje sile ostale v Afganistanu prisotne še dlje časa in se zahvalil za pripravljena zahoda, da to izpeljejo. Seveda se lahko pogovarjamo o tem, ali je bila vojaška intervencija opravičena ali ne. Eh, je pa tudi res, da se je, da se je država destabilizirala, ker so tuje vojaške sile prehitro odšle. Na ta način so samo, so samo okrepili pogoji, ki potem povzročajo revščino, nasilje in tako naprej. Le vprašanje pa je, če moramo to vse obra, obravnavati v sklopu tega poročila. Ne vem. Je pa situacija v Afganistanu izjemno nestabilna. Zaradi česar je izjemno težko sprejeti neko absolutno dokončno stališče nekakršnega preveč dogmatičnega stališča mislim, da ne moremo sprejeti. Je pa res, da imamo zdaj pač pred sabo poročilo, glede katerega obstaja veliko, veliko deljenih mnen v parlamentu. In ne strinjamo se glede samih osnov tega poročila, ne strinjamo se s, ne strinjamo se s temi ključnimi predpostavkami, na katerih temeli ta Eh, to, to poročilo. In strinjam se s eh, prejšnjim govornikom in sicer v poročilu je ta zahodna vojaška intervencija eh, predstavljena na izjemno negativen način. Ampak samo zato, ker imamo to mnenje, še ne pomeni, da nisem za to, da se o tem pogovarjamo tu, ampak v nekem čisto drugem kontekstu bi morali izvesti to razpravo. Uh, thank you very much, Chairman. Well, I'm fully in agreement with the... Najlepša hvala, gospod predsednik. Posem se strinjam s prejšnjima govornikoma. Uh, zelo na kratko lahko povem, da se mi zdi, da je to poročilo v trenutni obliki poročilo, ki temeli na nekih ideoloških stališčih proti um, američanom, proti uh, vojaškim intervencijam. Zelo tendenciozno poročilo je to prav, prav v vseh argumentih. Lahko pogledamo par primerov, eh, kjer je poročilo netočno glede dejstev. Naprimer, prvi odstavek. Tam piše, da več kot 13 let eh, zahodnih vojaških intervencij, da je pripeljalo do tam 10, eh, do 100 tisoč, do 100 tisoč 40 in tako naprej, mrtvih in tako naprej, ampak po podatkih Združenih narodov so bili uporniki odgovorni za 72 odstotkov vseh smrtnih žrtev. Samo 2 odstotka smrtnih žrtev so povzročile mednarodne vojaške sile. Potem v drugem odstavku se poziva, da NATO in ZDA omaknejo vse vojaško osebje iz te države. Ampak ZDA so upočasnile ta ritem umika zaradi tega, ker jih je predsednik Gani specifično prosil za to. Potem pogledajmo si enajsti odstavek. Tam se omenja, da ni bilo, da ni bilo doseženega nekakšnega napredka glede osnovnih človekovih pravic, zlasti kar zadeva ženske in deklice v Afganistanu, ampak dejstvo je, da je vedno več deklic v izobraževalnem sistemu. Od 3 odstotka do 6, na 36 odstotkov, več kot 3 milijone afganistanskih deklic je zdaj v izobraževalnem sistemu, prej pa jih ni bilo. V 14. odstavku piše, da bi vsa sredstva morala iti za razvoj in nič za varnost. In moja vprašanje je, kam bi, kako bi vi financirali odstranjevanje um, zemljskih min, naprimer, Združeni narodi so 1,5 eh, milijona uložili v odstranovanje min samo lani in ogromno um, dobrodelnih delovcev v um, Afganistanu je bilo ogroženih zaradi tvegan, ki jih povzročajo mine. Skratka, čez to poročilo gremo lahko odstavek za, odstavek za odstavek po odstavkom in ga lahko povsem sesujemo, tako rekoč. Mislim, da gospod predsednik nima smisla, da poskušamo spreminjati to poročilo, umakniti ga moramo iz obravnave in ga ponovno sestaviti. Thank you, Mr. President. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani kolegi. V imenu gospoda Štrevičijosa, ki je poročevalec osenci za Alde, moram žal povedati, da tudi mi ne moremo podpreti trenutnega besedila. Osnutek, kot je sedaj zapisan, ni adekvatna ocena trenutne os, uh, situacije v Afganistanu in uh, prav zato tudi uh, mislimo, da ne spoštuje trenutnih eh, naporov, ki jih je mednarodna skupnost uložila v Afganistan. Mislimo, da bi morali odstavke 11, 13 in 17 popolnoma izbrisati, preostali del besedila pa je potrebno resnično dobro predelati, pregledati, bi bilo potrebno to poročilo in ga spremeniti tako, da bi dejansko odražal trenutno situacijo v Afganistanu. Glede na to, da je rok za ulaganje predlogov sprememb zelo blizu, imamo za vas prošnjo, namreč eh, prosimo, da pripravite drug osnutek poročila. Kot predsednik eh, odbora za odnose z Afganistanom želi kolega Oštrevičius eh, prositi, kolege, da pripravimo dobro uravnoteženo in dobro osnovano poročilo, tako da bomo pripomogli k tej tranzicijski dobi v trenutnem stanju Afganistana. Hvala. Eh, eh, Najlepša hvala, predsednik. Eh, za zelene lahko povem, da si želimo to poročilo pre, predložiti sedaj. Namreč sedaj je dobra priložnost, da govorimo o prihodnosti Afganistana. Glede na to, da se trenutno končuje misija eh, Boženih sil in da razpravljamo o novem načelu. Situacija ni v celoti takšna, kot so jo predstavili drugi in tudi sama mislim, da za situacijo v Afganistanu ni vojaške rešitve. Eh, vsaj ne takšne, kot jo predstavljate danes. Mi lahko podprejemo večino stališč eh, gospe Lözing, nekatere v celoti, nekatere pa delno. Ampak prav to je priložnost, da podamo predloge sprememb in spremenimo to, s čemer še nismo v celoti zadovoljni. Na ta način lahko vključimo tudi stvari, ki jih želimo sami vključiti v poročilo. To možnost bomo izkoristili zato, da bodo naša mnenja vključena v to besedilo. Gospa Lözing se je nanašala na sestanek z skupino Transparency International in z drugimi organizacijami. Torej, to vse so argumenti, ki bi jih po mojem mnenju bilo potrebno še vključiti v to poročilo, saj bo pri našem sodelovanju z Afganistanom v prihodnosti pomembno, da govorimo o dolgoročnem miru Kratkoročne vojaške rešitve niso smiselne, pomagati moramo izgraditi Afganistan, v katerem bodo ljudje v prihodnosti živeli v miru. Tukaj je govora o policiji, o vojski in tako naprej. Vsi ti oslužbenci morajo biti pravilno in dobro plačani. To je zelo pomembno. Namreč, če ne želimo, da bodo ljudje izstopali iz vojaških in policijskih sil, da bi se priključili zločinskim združbam, potem je pomembno, da lahko ti ljudje preživijo svojo službo. Tukaj so tudi druge stvari, ki so pomembne. Naprimer to, da lahko ljudje v Afganistanu dobro živijo od svojega dela, tako da se ne rabijo obračati na zločinske dejavnosti. Prav zato bomo predlagali predloge sprememb, ki so za nas pomembni. Po našem mnenju torej tega poročila ne bi smeli preložiti na kasnejši datum. Hvala. Merci, Monsieur le Président. Je ne doute pas que Madame Lusing est. Voilà mislim, da gospod Leznikov ni prebrala ogromno dokumentov z različnih uh, strani. Sama sem šla 14krat v Afganistan in ne samo v Kabul, tudi v Kandar, v druge kraje, v velika mesta in tudi v male uh, vasice in tam sem se pogovarjala z veliko osebami in tudi z ogromno ženskam. In moram reči, da v tem poročilu ne prepoznam ničesar od tega, kar sem videla na terenu leta, konec leta 2001 in začetku leta 2002 sem videla tudi Afganistan, kaj se je tam zgodilo tudi kasneje. Ne trdim, da je vse super v Afganistanu, ne. Ampak, ko poročilo temeli na takih napakah, kot pa napake, ki jih opažamo v tem poročilu, ni več resno. In Evropski parlament je tisti, ki bo izgubil uh, kredibilnost uh, bralcev tega poročila, tudi v Afganistanu. Ženske, s katerimi sem se pogovorila, niso obžalovale vojaško intervencijo Zahoda, ki jim je omogočila, da jih mm, ne agresirajo več, da jih ne tepejo več in da jim, pre, pre, da, in da jim prepovedujejo iti v šole, naprimer določene ženske so talibani tudi ubili samo zato, ker so poskušale um, mlade deklice upisati v šolo, naprimer. Naša moralna dožnost je, da povemo zadeve, ki so točne, egzaktne in da damo na mize konkretne predloge. Ne pa, da tu navajamo pač lepe lirične izjave, ki ne pripeljajo nikamor. Afganistan si zasluži, da se o tej državi resno pogovorimo in da damo na mizo tudi resne predloge. Thank you, Chair. Um, minute and a half. Najlepša hvala, predsednik. No, minuto pa pol morda bom govoril. Ne želim se vključiti v to razpravo, kar se tiče um, pozitivnih in negativnih aspektov tega poročila. Ampak jasno je, da je situacija v Afganistanu danes veliko slabša, kar se tiče revščine, kršenja človekovih pravic in tako naprej, korupcije. Danes v primerjavi z 70, 70 leti, torej pred, pred prvo vojaško intervencijo. In še vedno plačujemo za to, da smo na začetku ignorirali to situacijo, ki se je razvijala. Tukaj moramo nujno upoštevati, kakšno je razmerje med Pakistanom in Afganistanom. Namreč ti dve državi imata dolgo in uh, nedostopno mejo in to je težko nadzirati. Paštunska skupina je verjetno največja skupina v Afganistanu in zagotoviti moramo, da so ti ljudje bolj vključeni v politični postopek. V nasprotnem primeru bomo videli situacijo, kakršna je sedaj v Iraku, kjer suniti niso dovolj vključeni v politično življenje pri vojaških skupinah, ki delujejo v tej državi, je pomembno, kako delujejo in kako se na njih odziva javnost. Paziti moramo, da ta situacija ne eskalira ponovno. Hvala, predsednik. No, mislim, da američani niso posredovali zaradi um, situacije v 70-ih, ampak zaradi napadanj v New Yorku ki so ga načrtovali v Afganistanu. Prav zato so američani posredovali v tej državi. Gospa Lözing očitno ne razume, kakšni so napredki pri eh, pravicah žensk v tej državi. To se mi zdi zelo čudno, glede na to, da gospa prihaja iz eh, stranke Dilinke. To je omenil že kolega pred menoj. Zanima me, ali bi bilo gospe Lozin ljubše, da imamo šerijatsko pravo še naprej v Afganistanu, kot je bilo to pod talibani, kadar so ženske kamenjali zaradi prešušništva in tako naprej. Ali bi vam bilo to ljubše kot situacija sedaj? Tukaj se resnično strinjam z gospodom Van Hodenom. Mislim, da je ta, to poročilo utemeljeno na njenih eh, nasprotovanjih in sovraštvu do američanov in drugih eh, mnenjih. V skupini GUE je tudi nekaj eh, pacifističnih članov in tudi komunističnih strank, ki so potrdile določene, določene upade, naprimer na Češko in tako naprej. In zato je ta vaš novi pacifizem nekaj povsem eh, presenetljivega in neprimernega. Grazie, presidente. Non... Gospod Kastaldo, najlepša hvala, gospod predsednik. Ne bom eh, se navezal na prejšnji prispevek, mislim, da imamo vsi svoja eh, mnenja. Po mojem mnenju in po vseh ostrih kritikah, ki smo jih že slišali, menim, da eh, to poročilo ima do določeno vrednost, če tudi, eh, tudi jaz menim, da obstajajo eh, določene težave. Seveda se v državi eh, pojavljajo varnostne težave. Hkrati pa je težavna tudi družbena situacija. Potrebno je najti mirno rešitev. In eh, sedaj se bom navezal na kolega, ki je govoril pred mano. Mislim, da moramo dati prednost dialogu in da se moramo povezati eh, z eh, naprednimi islamisti in poskrbeti tudi za vključitev manjšin. Preprečiti moramo podobno situacijo, kot se je pojavila v Iraku. Poleg tega, pa je potrebno poskrbeti tudi za odstranitev min, kajti zavedati se je potrebno, da je Afganistan ena izmed držav, v eh, kateri še zmeraj najdemo največ min na svetu. Eh, Najlepša hvala, gospod Kelem. Po mojem mnenju to poročilo ni eh, ideološko obarvano, žal pa ne odraža večinske mne, večinskega mnenja v tem odboru. Glavna težava eh, naj bi bila prisotnost vojaških sil v Afganistanu. To naj bi bilo eh, glavno mnenje in prav zato me zanima, kako lahko drugače ocenjujemo trenutno politično situacijo v Afganistanu, ki je posledica demokratičnih volitev, če ne bi bilo vojaškega posredovanja, s katerim smo premagali talibane. Kako bi lahko torej drugače ocenjevali to uh, situacijo? Po mojem mnenju, v tem eh, poročilu pozivamo enostransko razorožitev. Kar pa se tiče žrtev talibanov in eh, žrtev eh, oboroženih sil, mislim, da so ti žrtvovali svoje življenje za to, da bi Afganistan postal demokracija in da bi tam lahko imeli demokratične volitve. O teh ni dovolj napisanega v poročilu. Mislim, da je potrebno poročilo znova napisati in da trenutne oblike poročila ni mogoče samo spremeniti. Chairman, on a recent visit. Najlepša hvala, gospod Bašir. Pred kratkim sem obiskal Katar, kjer imam eh, nečaka. Govoril sem z njegovim šoferjem in ga vprašal, kaj počne v Katarju. Povedal mi je, da želi prihraniti, privačevati denar, potem pa se želi vrniti v Afganistan in se razstreliti, zato da bi razstrelil čim več eh, zahodnjakov, ki so nekako. Um, ki so poškodovali njegovo vas in jo izničili. Leta 1978 se je začela ta grozna situacija v Afganistanu z rusko invazijo. Takrat se je Afganistan destabiliziral in no od takrat ni bilo nič več enako. Afganistan smo izkoristili zato, da smo lahko Rusijo vrgli iz te države, potem pa smo jih kar prepustili same sebi. In sedaj resnično potrebujemo eh, odločnost, pomagati moramo Afganistanu, da spreme demokracijo, da eh, spreme pravice žensk, pomagati jim moramo pri izobraževanju in pri njihovi poti naprej. Namreč tudi mi smo soodgovorni za situacijo, ki je nastala v tej državi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 pa potem naslednja tri leta sem preživel veliko časa v Afganistanu. Tam sem živel kot novinar in z gotovostjo vam lahko povem, da so te vojaške intervencije tako eh, ameriška intervencija, kot tudi eh, kasneje afganistanske varnostne sile. Vsi ti so resnično koristili pri stabilizaciji in pri dokončanju teh sopadov z talibani. Leta 2002 je milijon in pol Afganistancev v tujini to razumev in vrnili so se v svojo državo. Razumeli so, da je 25 let dolgo obdobje vojn končano in da se lahko vrnejo. Vse to se je zgodilo samo zaradi mednarodnega vojaškega posredovanja. Prav zato bi se pridružil govorcem pred menoj, ki želijo, da bi zavrnili to poročilo in ga napisali znova. Hvala. Najlepša hvala, gospa Lözing. Ponovno vam dajem besedo. Zanima me, ali mi lahko svetujete, kako naj nadaljujem s postopkom, glede na to, da smo od različnih političnih skupin dobili zelo različne predloge. Ja, lahko vam svetujem, da nadaljujemo uh, s tem poročilom, namreč sama ga ne bom zavrnila. Mislim, da moramo o njem odločati in glasovati v okviru tega odbora posamezne politične skupine ne morejo odločiti o tem, kaj meni večina v parlamentu. O tem se odloča z glasovanjem in prav zato mislim, da moramo nadaljevati z to potjo, ki smo si začrtali. Poleg tega pa imam tudi pravico, da bi odgovorila na nekaj komentarjev, ki smo jih slišali. Torej, ne bi se rada spuščala v čisto vse komentarje namreč da če nekdo reče, kolega iz EKR reče komunizem in potem kar vsi ploskamo, to mislim, da ni raven razprave, ki si jo zaslužimo v tem odboru. Vedno znova mi očitate, da sem ideološko obremenjena, da sem nastrojena proti američanom. Ne vem, kako lahko kolega to ocenjuje, namreč tako dobro se ne poznava. V času komunizma kolega je govoril o eh, teh vojnah, mislim, da to ni nekaj, kar bi me vodilo pri mojih mnenjih. Mislim pa, da bi vseeno rada še odgovorila na nekaj, namreč. Eh, nadomestni predsednik pravi, da ima zelo dober odnos do NATO in tega nihče ne komentira. Nihče eh, ne razmišlja o tem, da so njegova mnenja izoblikovana, glede na to, da ima zelo dober odnos do NATO. Moje mnenja so seveda tudi eh, obarvana, glede na to, kakšna so moja prepričanja. Pač, ko slišim takšna mnenja, kot ste jih nekateri izrazili, se mi zdi, da moramo vseeno odgovoriti na to. Kar pa se tiče stvarnih in vsebinskih argumentov, tukaj bi rada še vseeno nekaj pokomentirala, mislim pa, da večina ni želela komentirati vsebine. Alde je omenil, da eden izmed mojih eh, odstavkov ni sprejemljiv in bi ga bilo potrebno popolnoma izbrisati. Rada bi ga še enkrat prebrala. Zaskrbljeni smo nad odvisnostjo te države od zunanje pomoči, pa tudi zaradi proračunskega deficita in drugih prihodkov. Mislimo, da je potrebno, da imamo tukaj razvojne programe za to, da se bo gospodarstvo Afganistana osvobodilo, da bo postalo neodvisno in ne bo več odvisno od zunanjih vlagateljev. Povdarja, kakšna je potencijalno pomembna vloga sosedskih držav Afganistana pri takšnem razvoju. Torej, to je ta odstavek in ne razumem, zakaj bi bilo to problematično. Razumem pomisleke pri oboroženih in eh, varnostnih silah, ampak ne razumem, zakaj bi izbrisali ta odstavek, zakaj je ta sporen. To mi resnično ni jasno. Gospod eh, Tenant se zauzema za pravice žensk, zanima ga, kakšen je moj odnos do pravic žensk in tako naprej. Ja, mislim, da nikoli nisem rekla, da se želim vrniti v čase talibanov. Ne, Ampak še danes, še vedno je na stotine žensk v zaporih. Šele pred kratkim smo to videli na dokumentaciji nemškega televizijskega oddajnika RD. Namreč ženske pošljajo v zapor samo zato, ker so se želele ločiti od moža ali pa ker so morda, ne vem, same hodile po cesti. Tudi to je resničnost življenja žensk v Afganistanu in to sem želela vključiti v poročilo. Poleg tega sem podala kar nekaj predlogov glede tega, kako bi rešili te težave. Gospod Danžon, še vam ne odgovorim. Res je, to se mi zdi nasprotujoče in zelo težko je tukaj zapisati, da imamo po eni strani preveč stroškov, ki, torej preveč finančnih sredstev, ki jih dajamo za varnostne sile, po drugi strani pa zahtevamo, da se ljudi pravilno in dostojno plača to je res nasprotujoče si, ampak eh, če policajev in vojakov ne plačamo pravilno, potem se ti spravračajo v, za, v zločin. Prav zato sem tukaj zapisala moje mnenje, da moramo um, te vojake dostojno plačati, upornike pa na to ponovno vključiti v družbo. Torej, to je bilo samo nekaj mnen. Kar se tiče tega poročila o politični situaciji v Afganistanu menim, da nimam skrajnega mnenja. Mnogi različni akteri so enakega mnenja, kot sem sama, kot sem to predstavila. In po mojem mnenju je torej eh, nepravilno, da mi tukaj nalagate ideološko obremenjenost. Za konec pa še citat iz dokumentar dokumentarnega filma na ARD-ju. Tam so intervjuvali nekoga iz Afganistana, iz vasi. Ta je povedal, da ni razlike med terorjem talibanov in terorjem tistih, ki so se želeli boriti proti terorizmu. Torej, to ni moja izjava. Tudi morda se v celoti ne strinjam z njo, ampak eh, poskušati moramo zapisati celovito oceno situacije. Če tudi ta ocena ne ustreza temu, kar bi si odbor AFED želel, mislim, da ni v interesu afganistanske vlade, da bi tukaj to napačno predstavljali. Vprašanje je, kakšna je resničnost tam. Po mojem mnenju nisem napak, napačno ocenila, kakšna je resničnost v Afganistanu, seveda pa se analize razlikujejo. Hvala. Najlepša hvala. Tako imeli ste priložnost, da predstavite svoje stališče. Torej, poročevalka naj bi zagovarjala mnenje, oziroma poročevalec naj bi zagovarjal mnenje odbora, ne pa mnenje posamezne politične skupine. Zdi se mi, da večina političnih eh, skupin tukaj meni drugače kot poročevalka. Prav zato bo verjetno težko podpreti poročilo. Predlagam, da o tem poročilu kasneje govorimo v, na sestanku razširjenega predsedstva. Tam se bomo odločili, kako postopati glede tega vprašanja. Gospod Tenok, izvolite. Najlepša hvala. Če si preberete prve tri odstavke, potem je zelo jasno. Konec razprave, konec s tem zdaj. Ja, predlagal bi samo nekaj. Glede na to, da je popolnoma nemogoče, da bi eh, glavne stranke podprle to poročilo ali njegovo vsebino, bi bilo najbolje, da v odboru glasujemo in prenesemo eh, poročevanje poročevalca na predsedujočega guje, pa lahko potem kje drugje uskoči. Ne, jaz bi predlagal, da o tem razpravljamo v razširjenem predsedstvu kasneje. Tam lahko pravično razpravljamo o vsem tem. Gospod Butikofer, po mojem mnenju je to. Uh, po mojem je moja politična skupina ena izmed eh, glavnih, ampak gospod eh, pred menoj ne zagovarja našega mnenja, zato se mi z njim ne strinjamo. Aha, torej, razumemo vsi ste eh, glavne stranke, ki zastopajo večinsko mnenje. Torej, vemo, kaj menijo ILS e in vse druge stranke. O poročilu bomo torej razpravljali kasneje v razširjenem procesu. Gospa Lözing bo prisotna na sestanku razširjenega predsedstva, tako da bomo lahko pravično obravnavali to poročilo. Tam bomo tudi glasovali. Predsedstvo namreč razdeli poročila in zato je tudi primerno za to, da odloča o tem, kaj storiti. Kasneje pa bomo poročali, kakšna je bila odločitev, ki smo jo sprejeli glede tega poročila. Najlepša hvala. Tako sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko in sicer to je elektronsko glasovanje. Najprej protokol k sporozumu o partnerstvu in sodelovanju med evropskima skupnostma in Rusko federacijo, da se upošteva pristop Republike Hrvaške k Evropske uniji. Gospod Plenkovič nam je povedal, da eh, bo glasoval za da. Poročevalec, gospod Preda. Prav, torej glasujemo, kdo je za, Aha, elektronsko glasovanje. Sorry, Zvolski, is again American Express card. Gospod Zvolski, ali ste ponovno uporabili svoj American Express? So. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno. 52 za, 9 proti, 3 vzdržani, torej sprejeto. Now, Potem pa še drugo glasovanje, priporočila za TTIP, če je zatlansko partnerstvo za trgovino in naložbe. Gospod Milan Mon, prav potem pa kar glasujemo. Torej, um, predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem lahko kar nadaljujemo z predlogom spremembe 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlag 2, za, proti, vzdržano, sprejeto. Predlog 28, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis 3, 2, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 43. Predlog 43 torej. Elektronsko glasovanje, ja potem pa glasujmo. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. Se upravičujem, samo nekaj bi rad pojasnil. Mislim, da je napaka pri um, španskem prevodu. Govora je namreč tam o 53, ampak dejansko glasujemo o predlogu spremembe 4 do 43. Torej, Španci so vedno malo prehitri, prehitevajo pri vsem. Torej, predlog spremembe 43, glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno 27 eh, za, 36 proti, 1 vzdržan. Predlog 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 22 za, proti, vzdržani, preverjamo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno 26, 36 proti. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 za proti, vzdržani, preverjamo. Glasovanje je zaključeno. 34 za, 28 proti, sprejeto. 47 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržanje sprejeto predlog 49. Zgleda, da je nekaj tehničnih težav. 59. Številka 59, torej predlog spremembe 59. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 60 in 61 ne, to je bilo že opravljeno, torej nadaljujemo z 74, predlog spremembe 74. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Die Abstimmung ist noch nicht. Ne, jetzt fragst du. Nord's Klo. Tako glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno 25, 36 proti. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 6 za proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani sprejeti, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 102. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako. sedaj pa elektronsko glasujemo. Glasovanje je zaključeno, oziroma skoraj zaključeno, sedaj pa res. Poročilo je sprejeto za 35 za, 28 20 proti in 5 vzdržanih. Thank you very much for the nice comments about the secretary. About the